No, denního zasedání bude. Toliko za danes. Zapisnik o današnji seji boste prejeli v začetku naslednjega zasedanja, če nihče temu ne nasprotuje. Odločitve, ki smo jih danes sprejeli, pa bomo neposredno posredovali pristojnim organom in institucijam.